Uh, Kolegice in kolegi, zdaj pa razlage glasov. Začeli bomo s poročilom Delvo o spodbujanju prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin. Kar nekaj govornikov je prijavljenih, eh, začel bo gospod Džambacki. Izvolite.